Good morning, colleagues. I'm sorry for the late start. We had a, uh, also a joint Libe fan meeting. Kolegice in kolegi, dobro jutro, pozdravljeni. Se opravičujem, da zamujamo. Imeli smo zasedanje z odborom za ženske, zato nekoliko zamujamo torej. Še enkrat se opravičujemo vsem. Začeli bomo z dnevnim redom. Predlagam naslednje spremembe. 24. točka izmenjava mnen z Dimitrisom Vicesom bo preložena. Uvedli bomo novo 24. točko in sicer predstavitev osnutka poročila o izvajanju šengenskega pravnega reda v zvezi z Bolgarijo in Romunijo. To bomo zdaj imeli 26. aprila od 9.30 do 10. 24. točka pa bo pisno vprašanje komisiji v zvezi z hrambo podatkov. In to bo potekalo 26. aprila ob 10. Skupno glasovanje Libe FM o poročilu Beseril in Mlinar se pa je že zgodilo. Prav. Dobro, to so moja sporočila. Če nimate komentarjev, potem bo dnevni red sprejet. Jezikovni profil. A, tolmačenje imamo v vseh jezikih, no to pa je super, razen v irščini. Zdaj pa sprejetje priporočil koordinatorjev, imenovanje poročevalcev. Gospod Lopes Aguirar je poročevalec za kodeks skupnosti za vizume. Sem predsednik odbora in zaradi sporočila GUNGL, ker ne morejo imenovati poročevalca v zvezi s tem, bomo prevzeli poročilo o predlogu komisije o sporazumu med EU in Švedsko konfederacijo, kar zadeva dodatna pravila v zvezi z vizumi. Ali se odbor s tem strinja? Da, super. veliko je sporočil, se upravičujem. A moram vse to prebrati? Dobro, vse to moram prebrati. Potrpite, prosim, z mano. Seveda morate vsi natančno prisluhniti. Sprejeli smo dva popravka v skladu z pravilom 2.3.1. Prvi popravek je v zvezi z uredbo 261 parlamenta in sveta v zvezi z zaščito oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi direktive 95 skozi 46 ES, potem pa še popravek direktive 2016 skozi 680 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za posamezne namene preprečevanja. Ta popravka sta potrebna zato, da zagotovim koherentnost besedil in terminološko konsistenco. Pripravili so ju pravniki lingvisti. V skladu z členom 231 poslovnika, če se odkrije napaka v besedilu parlamenta, bo predsednik popravek poslal v odbor. Če politična skupina ali število poslancev ki zadostuje spodnjemu pragu, zahteva drugače, bomo ta dva popravka obravnavali na glasovanju, oziroma če oni zahtevajo, da se to da na glasovanje, drugače pa bomo ta dva popravka potrdili brez glasovanja. Ali kdo zahteva glasovanje, ne v redu, potem so popravki sprejeti. Zdaj pa delegirani in izvedbeni akti. 23. aprila je Evropski parlament sprejel osnutek izvedbenega sklepa komisije v zvezi z ukrepi, da se hranijo in dostopajo dnevniki sistema vstopa in izstopa ter njegove priloge. Osnovni akt je uredba EU 2017-2226. Sprejetje izvedbenega akta bo sporočeno v novičniku Libe. Notranji rok za vložitev ugovora je 7. maj. Če želite ugovarjati, obvestite sekretarjat Libe pred 7. majem. Naslednji, naslednje sporočilo je sporočilo, da je umrl gospod Zapala, Stefano Zapala. Stefano Zapala je umrl prejšnji teden. Kakor veste, je on bil podpredsednik tega odbora od leta 1990 do leta 2009. Zato predlagam, da imamo zdaj minuto molka za gospoda Zapalo. finally, colleagues, uh, we have an electronic. In kolegice in kolegi, danes nas čaka še glasovanje ob 11. in jutri ob 12. Lepo prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Tako, to so sporočila, zdaj pa četrta točka. Izmenjava mnen z gospod Miču. Ona ni več nova, ampak je še vedno relativno novo imenovana generalna direktorica GD.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 strašljivo, gospa Verižija je začela kričati, to me je kar prebudilo. No, zdaj pa se mi po žilah pretaka adrenalin. Dobro, kakorkoli že, gospa Miču, pozdravljeni, vi imate zelo naporno delovno mesto, želim vam obilo sreče in uspeha v preostanku mandata ter tudi v prihodnosti, ampak eh, danes nas čaka veliko zanimivih točk, kot vedno, Ampak tako da malce uokvirimo razpravo. Morda bi lahko govorili o interoperabilnosti, lahko bi govorili o prihajajočih predlogih v tej smeri, govorili bi lahko o azilnem svežnju, vključno o situaciji v svetu, kajti to je zelo zapletena zadeva. Modri karton je blokiran, potem upravljanje meja za IBM, prihodni programi večletnega finančnega okvira, kar zadeva AMIF in ISF. To so zelo pomembna vprašanja, ampak eh, morda lahko govorimo tudi o čem drugem, če tako želijo poslanci. Zdaj pa bom z veseljem dal besedo gospe Miču in še enkrat čestitke za to, da ste bili imenovani in izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Zelo sem vesela, da sem spet tukaj. Z številnimi smo sodelovali že v preteklosti, ko sem bila v GD Justice. En mesec sem že v GD Home, ampak Povedati vam želim nekaj o naših prednostnih nalogah. Želim prisluhniti tudi vašemu mnenju. Vem, da smo zelo dobro sodelovali s poročevalci v tem odboru. Moja naloga je, da samo prispevam delu v tem pozitivnem ozračju in sama se bom potrudila po najboljših močeh. Prednostne naloge generalnega direktorata glede zakonodajnih dosjejev so precej obsežne. Komisija, svet in parlament so skupaj pripravili izjavo o prednostnih nalogah. Nekaj jih bom omenila. In to so prednostne naloge, ki so vključene v skupno izjavo, ampak hkrati vam želim povedati, da časa ni več veliko. Vsak dan šteje, ne vsak teden. Zato, da bomo dobili končne dogovore še pred majem naslednje leto. Glavni izzivi. Najprej reforma skupnega azilnega sistema. To je prednostni dosje za nas, ne samo za komisijo, ampak tudi za parlament in svet. Delamo z državami članicami za to, da bi pripravili sporazum o osnovnih gradnikih, s katerimi bi lahko zadevo pripeljali do cilja iščemo ravnotežje med odgovornostjo in solidarnostjo. Časovnica za me in za moje kolegice in kolege je časovnica, ki je že javna na dnevnih redih voditeljev in voditeljic. Junija moramo na svetu sprejeti politični pristop, neke vrste smernice, v zvezi s tem, kaj bomo storili v prihodnosti, prav tako pa potrebujemo zavezo, da gre naše delo v pravo smer. Bolgarsko predsedstvo si po najboljših močeh prizadeva, da bi dosje dobil neko obliko. Metodologija dela je drugačna kot pri prejšnjih predsedstvih, ampak komisija jih v celoti podpira. Od zdaj do 15 maja, kajti takrat je rok za predložitev dosjeja, bo potekalo kritično obdobje za to, da bo dokument in da bo besedilo primerno za obravnavo na Evropskem svetu. Predsedniku sem že povedala, ko sva se srečala pred tremi tedni. Povedala sem mu, da bom vedno na voljo odboru, da bomo govorili o azilnem svežnju. Govoriti želim z vami o tem, kajti Dublin je zelo pomemben, ampak azilni svežen je tisto, kar res potrebujemo in kjer moramo skupaj doseči uspeh. Omeniti vam želim tudi Eurodak. Danes popovdan bom prisotna na zasedanju o Eurodaku in danes sem prvič tukaj v okviru svoje nove funkcije. Torej, pri Eurodaku smo blizu kompromisa in danes popoldan imamo trialog. Poročevalec in poročevalci v senci so dobro opravili svoje delo in zdaj govorijo o zasedanju danes popoldan. Povedati želim, da je namen revidiranega Eurodaka širok presega reformo azila. Zato je komisija izpostavila, da Eurodak in spremenjena uredba EASO nista svežen. Lahko ju obravnavamo hitreje kot celotni svežen. Eurodak je namenjen temu, da bi izboljšali učinkovitost politik uračanja, in da bi identificirali mladoletnike, ki zdaj niso registrirani v nobeni zbirki podatkov. To bo prav tako okrepilo interoperabilnost z drugimi zbirkami podatkov, če je to potrebno in smiselno. Tudi uredba o kvalifikacijah, pogojih sprejema in okvir Unije za ponovno naselitev so dosije, kjer je doseženega bilo veliko napredka. Gospa Fajon, gospa Intfeld in gospa Björk so dobro opravili svoje delo in mislim, da bomo do rešitev prišli še v okviru bolgarskega predsedovanja. Omeniti pa želim še nekaj. Pri enem doseju bi morali storiti več. Gre za uredbo o azilnem postopku zaenkrat tam še ni pogajalskega mandata. V Koreperju sem prejšnji teden dejala, da bi države članice morale intenzivno začeti delati na tem, kaj te gre za uredbo o azilnem postopku, kakor sem dejala, in to je del azilnega svežnja in to je ključnega pomena, če želimo uporabljati Dublin in če želimo imeti učinkovite postopke. Če si to želimo, potem ne bi mogli uporabljati teh postopkov. Če potrebujete mojo pomoč in podporo, sem vam vedno na voljo. Kar zadeva pravne migracije, predsednik je dejal, da je zadeva blokirana zdaj pa iščemo dogovor z državami članicami in poskušamo doseči napredek pri tem predlogu, kajti to je bila ena prednostnih nalog komisije. Komisija ve, da so zakonite migracije zelo pomembne in razvijamo pilotne projekte v zvezi z zakonitimi migracijami. Naš namen pa je, da bi omogočili lažji prehod iz afriških držav v Evropsko unijo, zato da bi pokrili potrebe na trgu dela in da bi okrepili upravljanje z migracijami. Mi bomo zagotovili finančno podporo. Zato so zdaj ti pilotni projekti v začetnih fazah, ampak projekti so se že začeli izvajati. Nadaljevala bom z vizumi. Vsi poznate predlog, ki smo ga predstavili marca. Naš namen je, da bi vizumska politika postala močnejša, bolj učinkovita in varnejša. Zagotoviti moramo skupno vizumsko politiko, ki bo izboljšala sodelovanje z državami zunaj Evropske unije, ko govorimo o vračanju nezakonitih migrantov. Čez tri tedne bomo ta predlog dopolnili z predlogom sistema VIS ali vizumskega informacijskega sistema in veselim se že razprav v zvezi s tem z vami. Zdaj pa interoperabilnost interoperabilnost je prednostni dosje za nas in to je tudi prednostni dosje za pogajanja. Bolgarsko predsedstvo je namenjeno temu, da bi določili splošni pristop. Upam, da bo ta odbor lahko sprejel svoje stališče še pred poletnim odmorom. Potem se bodo pogajanja lahko začela z avstrijskim predsedstvom. pri interoperabilnosti sem osebno sodelovala, ko sem bila namestnica generalnega sekretarja. Vključili smo tako EDPS kot Agencijo za temeljne pravice in to pri vseh predlogih zakonodajnega dela. Imeli smo tudi skupine strokovnjakov na visoki ravni, ki so sodelovali pri našem delu skupaj z prej omenjenima agencijama. Hvaležna sem za delo, ki je bilo opravljeno in dokumenti o stališčih, ki so jih predstavili prejšnji teden, so prav tako zelo dobri in tudi ti dokumenti bodo sodelovali in bodo upoštevani v pogajanjih. Gospod Lenners in gospod Melo sta poročevalca, veselim se še sodelovanja z njima in z poročevalci v senci. ETS je v dobrem položaju. Danes do povdan poteka razprava v Koreperju v zvezi s tem, da bi pripravili revidiran mandat v zvezi z določenimi vprašanji, ampak eh, prepričana sem, da bomo dobili kompromisno besedilo in da bo to besedilo odgovarjalo zahtevam parlamenta, kar zadeva SIS-2, Šengenski informacijski sistem 2. Tudi tukaj je prišlo do velikih premikov. Mislim, da bomo konec maja imeli zadnji trialog. Vem, da redno zagotavljamo podatke v zvezi s tem in enako velja za EU-lizo. Pri EU-lizi se zavedam, da sta prejšnji teden bili obravnavani dve točki in kolikor vem, je ena točka povezana z vprašanjem ali bomo razširili rešitve iti na novo lokacijo. Drugo vprašanje pa je, kako pomagati državam članicam, ki nimajo zmogljivosti, da bi razvile informacijske sisteme, ki jih zahtevamo mi. Torej, vprašanje je, kako jim EU-liza pomaga pri tem, da izpolnijo zahteve sistema, ki ga mi zahtevamo. Gospa Makove je poročevalko in mislim, da tudi ona odlično upravlja svoje delo. Sredi junija bo komisija predstavila hmm, rezultate svojega dela na to temo, predsednik pa bo prejel pismo v zvezi s tem. Predstavili bomo predloge v zvezi z interoperabilnostjo. Sami vam želimo jasno povedati, kako bomo obravnavali povezave med različnimi predlogi in interoperabilnostjo. Še eno sporočilo imam za vas. Nadzor na mejah. Vem, da vas to skrbi, vem, da vas skrbijo nadzori na notranjih mejah, ampak povedati vam želim, da mi delamo tudi na nadzoru na zunanih mejah. Za nekatere države članice je nadzor na zunanih mejah predpogoj za kakršenkoli dogovor o azilu. Kar zadeva nadzor na notranjih mejah, Včeraj sem imela srečanje s tistimi veleposlaniki, katerih držav so, katerih države so sporočile, da bodo nadzor na notranjih mejah izvajale še šest mesecev. Tam pa so bili tudi veleposlaniki iz držav, ki so sosede teh držav. Imeli smo konstruktivno in odkrito razpravo o učinku tega in govorili smo o tem, kako bi lahko poskrbeli, da nadzora na notranjih mejah več ne bo povem vam lahko, da je učinek očiten. Ne gre samo za gospodarski učinek, gre tudi za vpliv na zaupanje v Schengen. Komisija želi tukaj odigrati svojo vlogo, zato da teh ovir več ne bi bilo. Komisar Avromopoulos je jasno povedal, da nadzora na notranjih mejah ne moremo podaljševati v neskončnost. Kar zadeva varnostni svežen, ne bom predolga, to smo sprejeli aprila, ampak eh, pripravili smo veliko predlogov. Vem, da se razprave že začenjajo s civilno družbo, s podjetji, z Evropskim parlamentom in to zadeva predvsem lajšanje dostopa do podatkov o bančnih računih. Spomnim se še razprav, ki smo jih imeli v zvezi z direktivo o preprečevanju pranja denarja, ko smo govorili o finančnih preiskovalnih enotah. V tistem predlogu smo izvedli podrobno, podrobno presojo vpliva. Enako velja za predlog v zvezi z E dokaznim materialom. Komisija je sprejela predlog o prekurzorih za eksploziva, pa tudi kar zadeva nadzorne postopke glede izvoza izvoza streljnega orožja. Prav tako smo predstavili predlog glede sodelovanja na področju preprečevanja trgovanja z streljnim orožjem. Zdaj pa večletni finančni okvir. Naslednji teden, 2. maja, bomo sprejeli svoj predlog. Danes poteka orientacijska razprava v kolegiju. Kar zadeva financiranje naših političnih področji, mislim, da se vsi zavedajo, da je to prednostna naloga. IMF, ISF in upravljanje meja bodo teme, ki bodo visoko na dnevnem redu in proračun bo v skladu z našimi zahtevami povečan. Govorimo tudi o integraciji v različne dele večletnega finančnega okvira. Migracijski del pa bo vključen tudi v proračun za zunanje politične instrumente. Kajti, kakor veste, mi obravnavamo tudi upravljanje z migracijami. Po letu 2015 je jasno, da, govor, da govorimo o izzivu v polnem času. Ne moremo imeti samo notranjega pristopa, ne moremo imeti samo nadzora na zunanjih mejah. Odgovorni moramo biti, solidarni moramo biti, ampak sodelovati moramo tudi z državami zunaj Evropske unije in poskusiti moramo najti primerne rešitve in zagotoviti moramo azil in zaščito za tiste, ki si to zaslužijo. Prav tako moramo poskrbeti, da ljudje, ki si zaščite ne zaslužijo, morajo iti nazaj v svoje države, če so te države varne. Zato bomo potrebovali kar nekaj denarja. Če sklenem, čaka nas veliko dela, računam na vas, na sodelovanje z vami. Odgovorila bom na vsa vprašanja in če danes ne bom uspela odgovoriti, bom prav gotovo odgovorila po elektronski pošti ali pa se bom vrnila nazaj k vam. Hvala. Hvala, gospa Mišu morda bo to potrebno, kaj ti zamujamo že kar precej. Ob 11. nas čaka pomembno glasovanje, tema je pa zelo zapletena. Vsak bo moral biti hiter, jaz bom najprej omenil modri karton, zato da rešimo to vprašanje. Rekli ste, da obstaja postopek v okviru modrega kartona, gospa Krisbek in gospa Speneli sta bili tukaj, govorimo o tej temi, poskušali smo imeti zasedanje poročevalcev v senci v zvezi s tem, ampak eh, zadeva je bila zapletena. Nekaj želim povedati. Mi ne bomo sprejemali kompromisov v zvezi s tem in poročevalci v senci se strinjajo s tem. Ne bo revizije, če ne bo harmonizacije in velike države so problem. Populizem, nova zakonodaja, naprimer tudi v državah kot je Nemčija, zdaj predstavljajo prepreko za harmonizacijo ne moremo sprejeti kompromisa v zvezi s tem. To je razumen predlog. Mislim, da se poročevalci vsem si strinjajo. Zadeva je blokirana v redu, ampak mi ne bomo spremali kompromiso. Komisija je zelo progresivna v zvezi s tem in hipokritično je, da države članice govorijo o pravnih poteh, če teh zakonitih poti ni dvoličnost je jasna in zdaj smo prišli tako daleč, da drugih ukrepov ni. To sem želel povedati v zvezi s modrim kartonom, zdaj pa gospa Sipel. Dve minuti vsak. Hvala. Klod, poskusila se bom posvetiti konkretnim vprašanjem. Interoperabilnost. Zanima me, zakaj moramo hiteti. Prva zamisel je bila ta, da ne delamo nekaj težkega, ampak da samo povezujemo različne zbirke podatkov. To pomeni, da bodo uradniki z dostopom do dveh ali več zbirk podatkov imeli hitrejši dostop. Predlog pa je zdaj bolj zapleten. Pojavlja se veliko vprašanj v zvezi s dostopom in varstvom podatkov in tako naprej. Zakaj bi morali torej hiteti? Zakaj hitimo, da bi zadevo spravili skozi do poletnega odmora? Potem pa bomo govorili o praktičnih posledicah. To me res nekoliko skrbi. Azil. Dejali ste, da Eurodak ne bo del azilnega svežnja. Jaz pa mislim, da bi moralo to biti v svežnju, zato ker je mene strah, da bomo na koncu dobili Eurodak, ampak države članice še vedno ne bodo imele stališča v zvezi z Dublinom gre za politično vprašanje, če bo to svežen ali ne. Ne želim si, da Dublin nikoli ne bi prišel na mizo in da nikoli ne bomo dobili rešitve za to. Kar zadeva vprašanje zunanjih in notranjih meja in nadzora, videla sem sporočilo Aromopolosa, da nadzor na notranjih mejah ne sme trajati večno. Ampak vsaj tretjič je to že rekel. Vsaj trikrat je že rekel, da nadzora na notranjih mejah ne smemo podaljševati v nedogled. Ampak vseeno se to nadaljuje in nadaljuje. Prost pretok ljudi ni več mogoč. Zanima me, kdaj menite, da se mora to končati? Kdaj? Ko nihče več ne bo mogel čez mejo? Malce mi že preseda to, da govorimo o tem, da ne moremo nadaljevati v nedogled, potem pa komisija vedno prizna, da so razlogi dovolj dobri, da se nadzor na mejah nadaljuje. To so vprašanja AMIF in drugi skladi. Zanima me, ali komisija vsaj približno razume, glede na to, kakšne predstave imajo države članice o tem, kako naj bi bil videti proračun v prihodnosti. Torej, zanima me, ali komisija ima vsaj neko predstavo o tem, kako bi lahko povečali proračun, da bi lahko vse financirali. Hvala, Natalija Grisbek, in naslednja. Merci. Hvala, Natalija Grisbek. Claude. Euh, Puisqu'il y a très peu de temps et que les sujets les plus importants ont été déjà. Voilà les pas. Tri točke bi izpostavila, saj je večino tem že pokrila mm, mm, gospa Mišu. In sicer prvič, modri karton, Med poročevalci v senci smo številni tisti, ki menimo, da bi morali malo prenehati s to hinavščino in doseči, da bo ta dosje napredoval. Mislim, da bi v Evropi morali imeti odprta stališča, kar se tiče migracijskih tokov, kvalificiranih oseb oziroma oseb, ki lahko prinesejo nek pomemben doprinos v evropski prostor. In zato pri taki blokadi, kot se dogaja na sestankih in srečanjih, je zelo težko najti kakšen drugačen kompromis od tistega, ki ga predlaga klot. Vsekakor ta dosje mora napredovati in med poročevalci v senci se moramo glede tega nekako sporozumeti. Potem drugič, reforma eh, dublinske uredbe. Tudi tukaj ste omenili, da je treba Eh, nekako napredovati, hkrati pa zadeva stagnira, tako da si seveda tudi tu številni želimo, da bi se stvari premaknile naprej. Ta uredba ima namreč pomemben vpliv na državljane Evropske unije. In tretja točka, ki je bila omenjena, zamrznitev in zasek um, dobrin blaga, ki izhajajo iz kriminalnih dejanj. Uh, pri tem je treba vzpostaviti sistem um, očkodnin za žrtve takšnih kaznjivih dejanj. Uh, z, mi bi zato potrebovali zelo veliko količino sredstev, če bi morali uh, izplačati očkodnino vsem tem žrtvam in zaradi tega je tudi ta dosje na mrtvi točki in bi ga bilo treba zagnati. Hvala. Um. Hvala lepa, Judit. Še vedno ne vem, eh, kaj nam bo prinesel eh, ta svet eh, junija in sedaj vse te priprave na ta ključni datum 15. maja, tudi tega ne razumem prav dobro. Mislim, da še vedno pri azilu in migracija govorimo o svežnju. Pred tem sestankom sem bila na sestanku poročevalcev glede eh, Eurodaka in eh, tam je, eh, tam je potekala razprava o tem, ali lahko prisilimo otroke, da um, dajo prstni odtis. To mislim, da ni skladno z varstvom otroka. In uh, zato. Uh, razumem, zakaj Eurodak ni del tega svežna, ampak eh, želela bi, eh, da modri karton eh, in modra kartica v zvezi z zakonitim priseljevanjem, da pa bo predmet razprav v bližnji prihodnosti na Evropskem eh, svetu moramo posredovati sporočilo, da azil in migracije ostaje, zahtevajo holističen pristop in da se ne moremo zadovoljiti samo s tem, da ustavljamo ljudi na mejih in jim pošiljamo nazaj. Vprašanje je, eh, s kakšno krizo se ukvarjamo. Zahodna Evropa zapira eh, centre za azil in ljudi več ne gostimo, zato ker do nas več ne pridejo sedaj eh, ljudje prihajajo iz Turčije v Grčijo in to preplavajo reko in na to Grčija ugotavlja, da eh, in grška sodišča odločajo, da ne moremo ljudi eh, za nedoločen čas enostavno eh, pustiti v teh eh, taboriščih eh, in to ni trajna rešitev in zato upam, da bodo kolegi podprli parlament v tem smislu, da bomo ustrajali pri tem, da je treba ohraniti ta svežen. Če bomo namreč ugodili vsem željam eh, sveta in eh, bolgarskega predsedstva, ki ima zelo represiven eh, pristop do azila, ne bomo dosegli tu nič. Hvala lepa. Želel bi pustiti še nekaj časa za odgovor gospe Mišu. Imam še štiri govorce, če ste lahko kratki, gospa Spinelli, Gomez Veržija in Grapini. Barbara Spinelli. Grazie, presidente. Hvala, predsednik. No, sama bi želela nekoliko razviti malo več glede tega podatka, ki ste ga povedali o pogajanji glede modrega kartona. In kot poročevalka, <clears throat> kot v senci bi želela izraziti svoje obžalovanje in frustracije zaradi te um, zaustavitve pri obravnavi tega dosjeja in nezmožnosti, da bi se našel nek dogovor. Na dve zadeve bi želela spomniti pri tem. Skozi vsa pogajanja je naša skupina podpirala poročevalko, ki je res um, zelo dobro uh, posredovala pri, <clears throat> zelo dobro je pripravila naša stališča in se za nje zauzemala tudi v pogajanjih s svetom. Pripravili smo tudi, katere so uh, naše rdeče linije, ampak tudi neko pripravljenost smo izrazili za neko bolj prožno in postopno obravnavo določenih točk. Ampak na drugi strani, na strani sveta, se ni premaknilo nič. Svet je pokazal, da se želi pogajati o direktivi, ki ne bi imela nobene dodane vrednosti v primerjavi s sedaj veljavno direktivo in se upira Eh, harmonizaciji. Zato se strinjam s tem, kar pravi Morajež, da se moramo odreči sodelovanju, če je namen ta, da se eh, besedilo povsem razvodini in izgubi svojo naravo in pomen. To je namreč vezano s celotno evropsko eh, azilno politiko. In dejstvo, da se niti pri takšni minimalni možnosti za vstop v Evropsko unijo ne more priti do dogovora, je znak, da je Evropska unija zelo bovna in to uh, bo blokiralo ne le sedanjost, temveč tudi demokratično prihodnost Evropske unije. In zato vprašanje, glede na to, da se pri nekaterih elementih komisija in parlament strinjata. Kaj lahko naredimo za to, da premaknemo svet, da bo začel razmišljati in da bomo lahko našli izhod iz te slepe ulice. Kakšne argumente lahko uporabi eh, komisija za to, da bo bolj učinkovita pri pogajanjih, kot so bili naši argumenti, ki jih je eh, predstavil Klod? Hvala. Dobro bi bilo, če bi pustili čas za odgovor. Zato vas prosim, da ste kratki. Gospa Grepeni. Presedinte, sigur foarte scurt o să fiu. Ehm, s-au spus aici lucruri Hvala lepa, zelo kratka bom. Povedano je bilo marsikaj, s čimer se povsem strinjam. Imam pa kratko vprašanje za gospod Mišu. Najprej najlepša hvala za to predstavitev. Ampak eh, dve trditvi sta tukaj. 15. maja želite pripraviti dokument za Evropski svet in rekli ste, da želite narediti tudi nekaj več uh, glede uredbe o azilnih postopkih. Ampak glede na to, da bo prihodnje leto volilno leto za Evropski parlament in da uh, vprašanje migracij ostaja še vedno odprto vprašanje v državah članicah, potrebujemo neko zelo koherentno sporočilo tudi za naše državljane glede. Uh, stališča Evropske komisije do azila. In kaj mislite vi, da lahko naredimo za to, da, bomo, eh, da se bo ta dokument eh, v tem smislu bolje pripravil in ali bomo ta dokument prijeli tudi mi? Hvala. Gospa Verže. Euh, euh, ja, hvala lepa. Poskušala bom telegrafsko se dotakniti teh vprašanj. Zelo veliko tem ste namreč izpostavili in zato se vam zahvaljujem. Povedali ste, da je veliko teh dosjejev prednostne narave za vse institucije, vendar pa nisem prepričana, da imajo te tri institucije vse iste prioritete in zaradi tega je kar nekaj dosjejev blokiranih. Sama mislim, da ne smemo doseči eh, sporazumov eh, za vsako ceno. Še zlasti, če pri tem ne zadovoljimo, napredujemo na področju zaščite človekovih pravic in zelo malo sem vas slišala povedati v zvezi s tem, torej s človekovimi pravicami in spravno državo. E, to so vprašanja, ki za Evropski parlament pomenijo veliko skrb in to v velikem številu dosjejev, ki ste jih omenili. E, omenjali ste odgovornost in solidarnost, v redu, s tem se strinjam, vendar pa mislim, da je treba upoštevati tudi načelo sorazmernosti in um, upoštevanje človekovih pravic ter temeljnih pravic. Ampak v vaši predstavitvi smo slišali neko mm, obsesivno ustrajanje na tem, kar imenujete nelegalno prisel, eh, priseljevanje, ker za me in za veliko drugih ne obstaja nezakonito priseljevanje, ampak obstaja priseljevanje um, v um, nepravilni situaciji. In zato se zauzemamo za spoštovanje Ženevske konvencije, to mora biti v središču naših skrbi. In naj vam dam en primer. V Franciji imamo Iranca, ki je v begunskem centru in ki mu grozi uh, izgon, uh, pri čemer pa je v svoji državi obsojen na smrt. Torej, grozi v. Franciji v redu je bil zaradi kaznivega dejanja priprt, vendar pa je v svoji državi obsojen na smrt zaradi svoje veroizpovedi, saj je kristjan. In zato uh, se sprašujem, ali je res uh, v skladu z našimi pravili, da se izžene in vrne v njegovo državo nekoga, ki je tam obsojen na smrt zaradi svoje veroizpovedi in če smo res prišli tako daleč, je to res skrajna meja, ki je nespremljiva. Hvala. Madame Michu, I'm very Še Ana Gomes. Eh, gospa Mišu, žal eh, vas nisem slišala, sem bila namreč pozna, ampak upam, da bomo imeli še kakšno drugo priložnost. Imam samo eno vprašanje. Kakšna je percepcija vloge, ki na jo komisija igra, ne samo z nami, temveč tudi z državami članicami? Ali je vloga komisije ta, da pove resnico državam članicam? In resnica je ta, da če ne uh, omogočimo modre kartice, če ne omogočimo um, zakonitega dostopa do Evrope, da na ta način spodbujamo uh, nezakonite uh, prakse, nezakonito tihotapljanje ljudi in tako dalje. In, uh, Eh, ali je vloga komisije ta, da eh, eh, državam govori, da lahko nadaljujejo sedanjo prakso vračanja in tako dalje. Države članice sedaj prodajajo dostop do šengenskega prostora tretjim državljanom, prodajajo celo državljanstvo. O tem bomo imeli tudi eh, razpravo o teh tako imenovanih eh, zlatih vizumih. Ampak, eh, ko bo do te razprave prišlo, bo prepozno. Treba se soočiti s to hinavščino držav članic. Hvala lepa. Se upravičujem. Gotovo ne boste mogli odgovoriti na vsa vprašanja. Imate namreč samo 8 minut. Tanja, se upravičujem pet minut boš samo imela na razpolago. Imamo zelo dolgo glasovanje. Seveda se boste vrnili eh, sem v parlament. To so zelo pomembni dosjeji in eh, prosim, če nam lahko samo na hitro odgovorite. Ne gre za to, da boste kasneje morali to posredovati še v pisni obliki. Ne, še vas bomo povabili ampak uh, morda uh, se boste lahko uh, vrnili um, na naš odbor zelo kmalo, sedaj pa zelo na kratko. Ja, z veseljem bi z vami razpravljala o vseh uh, dosjejih, ki ste jih omenili vi in jaz. Ampak ne bom mogla iti v podrobnosti. Glede modre kartice, tu imamo iste ambicije kot vi, zato je to tudi na mizi. Uh, poskušamo izpolniti cilje eh, skladno z našo ulogo kot institucija in poskušamo iskati rešitve, ki bodo konkretne, ki eh, ne bodo temeljile samo na eh, neki prazni ovojnici. Ampak to se je sedaj ustavilo in vsega, poskušam najti uh, rešitev, kajti nisem delala na tem uh, dosjeju doslej. Želela bi najti rešitev in če ne bomo našli te rešitve, potem ne želimo rešitve, ki uh, nima nobene vsebine. To je jasno. Glede asilskega svežna. Sama in pa tudi komisija se povsem strinjamo z vami, da potrebujemo um, vse vsegajoč eh, pristop in da potrebujemo svežen. Ampak eh, bolgarsko predsedstvo ni tisto, ki je eh, predlagalo, da se Eurodak izključi. Komisija je tista, ki je predlagala, da se Eurodak izključi iz svežna, zato ker ima drugačno ulogo, drugačne funkcije. Imamo nekatere države članice in tudi vi, to obravnavate kot eh, političen dogovor in povsem bomo spoštovali to, kar se boste odločili, ampak eh, to nam ne bo preprečilo iskanja kompromisov in rešitev, ki bodo eh, spremljive za vse različne svežnje. Ne morem pa se strinjati s tistimi, ki trdijo, da ne želijo Dublina, ne želijo solidarnosti, zato ker eh, želimo eh, zunanje meje z eh, zunanjim nadzorom. S tem se ne strinjamo, potrebujemo političen pristop. Ampak Eurodak za nas, za komisijo, ni ključen element tega svežna. Ampak vi boste odločili. Interoperabilnost. To je zelo pomemben svežen. Lahko razpravljamo o podrobnostih, ne sicer zdaj, ampak to je zelo pomemben svežen in to zato, ker bo povezal in to ne samo politično, temveč tudi praktično, povezal bo vse instrumente, ki smo jih eh, razvili. Veliko orodij smo razvili v preteklosti v zadnjem desetletju in tam koli niso bila povezana med sabo. Ali naj sedaj ostane situacija takšna, kot je, ali pa je bolj smiselno, da povežemo to, kar unesete eh, naprimer v eni državi članici, v eni eh, bazi podatkov. Ne, to je treba povezati. In to ne samo zaradi begunske krize in ne samo zato, ker je to potreba ta hip, ampak zato, ker um, razvoj to od nas zahteva. In to mora biti vedno usklajeno z zakonodajo na področju varstva podatkov. Vi me zelo dobro poznate in veste, da ko smo se pogajali o varstvu podatkov in uh, temeljnih pravicah, uh, ne gre za to, da, uh, gre eno, da je eno v nasprotju z drugim. Naša vloga v zvezi s parlamentom, do odstopa do parlamenta in sveta, je naslednja. To sem že od začetka povedala. Želim najti način, kako lahko skupaj delamo tako, da lahko tudi skupaj nastopimo pred svetom. imamo države članice, ki imajo podobna mnenja, kot eh, sem jih slišala že prej. Moja vloga je ta, da se najde tiste elemente, na podlagi katerih eh, lahko izgradimo potrebno, primerja, potreben primerjalen način, ki nam bo omogočil, eh, da dosežemo dogovor v zvezi s svežnem. Nikoli nisem govorila o kompromisih tu imamo svežen in ta ima jasno dodano vrednost. Na to glede datumov. Evropski svet je predviden konec junija. Formalno rečeno, če želimo nekaj predstaviti na Evropskem svetu, potrebujemo tri ali štiri tedne vnaprej osnutek sklepov in tako dalje. Iz vidika uh, koledarja ni nobenega razloga, da ne bi mogli delati do konca maja. Ampak eh, naš načrt je ta, da potrebujemo nekaj rokov za to, da bomo zagotovili, da bomo pripravljeni na svet junija. Verjetno bomo imeli džaj eh, oziroma svet PNZ na začetku junija in eh, delali bomo torej z državami članicami, koreperjem in vse to je del tega procesa Evropskega sveta. Potem pa bomo videli, kaj bodo Kaj, kakšen bo rezultat? Povedala sem tudi nekaj besed v zvezi z nadzorom notranjih meja in končala bom z eh, večletnim finančnim eh, okverjem. Ko si boste pogledali predlog, boste videli, da smo zelo trdo delali na tem. In zlasti smo se osredotočali na to, kako lahko uh, Eh, pripravimo nov eh, večletni finančni načrt in to ne samo na eh, področjih, s katerimi se tu ukvarjamo, upravljanje meja in tako dalje, temveč tudi na drugih področjih. Veliko smo delali na evalvaciji, na potrebah, na tem, kar je bilo narejenega kar je bilo narejeno v preteklosti in vse to bo eh, del splošnega proračuna eh, večletnega finančnega okvirja, pa tudi eh, sektorske predloge bomo pripravili in to do 12. junija, če se ne motim. Gospod predsedojoči, mislim, da sem končala pravočasno. Sem vam na voljo, če želite razpravljati še naprej o posameznih podrobnostih. Hvala lepa, to zelo cenim. Mislim, da je bil to res zelo dober prvi eh, tak eh, prispevek, vaš prvi obisk in izmenjava mnen. Sedaj pa dajem besedo zelo hitro Tanji za hitlo, hitro poročilo v zvezi z trialogom in pa v zvezi z pogajanji. Sopravičujem, Tanja. Eh, Hvala, Klod, bom zelo kratka. Razumem, da eh, imamo časovne omejitve. Kje smo sedaj pri trialogu v zvezi z eh, uredbo o kvalifikacijah? Naj povem, da smo sedaj eh, pripravili eh, pogoje za eh, mednarodno zaščito. To je del teh sedmih sklopov na področju zakonodaje v zvezi z azilom in sedaj smo govorili zlasti o statusih oseb, ki so upravičene do subsidijarne zaščite in tako dalje. Eh, komisija predlaga, eh, da se eh, direktivo iz leta 2016 spremeni v uredbo. Gre namreč za direktivo, ki. Um, predlaga uvedbo evropskega azilnega sistema. Pod malteškim predsedstvom septembra smo začeli z temi uh, pogajanji. Imeli smo več kot 40 eh, sestankov na tehnični in politični ravni. Zahvaljujem se poročevalcem v senci in političnim uh, svetovalcem, ki so uh, bili uh, odlična pomoč tudi. Um, Eh, svetovalci bolgarskega bolgarskega predsedstva. V Štransburgu smo imeli zadnji eh, sestanek, veliko smo naredili, uspeli smo um, eh, najti rešitev glede večine tehničnih vprašanj, še nekaj političnih vprašanj ostaja odprtih. Mislim, da, bomo, da bo to zahtevalo še en ali dva trialoga, zato da bomo lahko končali s trialogi pred poletnimi početnicami. Naj vas spomnim samo na to, da imamo zelo močen mandat v parlamentu uh, za um, izbližanje uh, teh uh, dveh statusov za mednarodno zaščito in za subsidijarno zaščito um, in uh, to uh, s pomočjo uh, tega uh, dovoljenja za bivanje. Uh, Pet, za petletno obdobje. Kot rečeno, pogajanja so naporna, ampak upam, da bomo končali z njimi pred poletnimi početnicami. Hvala lepa, Tanja. Naslednji trialog je 16. maja. Dobro, hvala lepa, hvala za to poročilo. Kolegi, glasujemo ob 11. Prosim, da se posedete do 11. in da imate pripravljene vaše kartice. Uh, Spoštovani kolege, prosim, da se posedete, bomo začeli z glasovanjem. Colleagues, um, please take your seats. We're about to begin. Kolegi, prosim, posedite se. Bomo začeli z glasovanjem. Ne vem, kaj pa imate vi v načrtu. Prosim, posedite se. Bomo začeli s peto točko. Letno poročilo v zvezi z delovanjem šengenskega območja gospod Koeljo je poročevalec. Želite besedo? Hvala lepa, predsedujoči. Zelo na kratko zahvalil bi se zlasti poročevalcem v Senci za njihovo odlično sodelovanje. Glasovali bomo o prvem parlamentarnem poročilu v zvezi s šengenskim območjem. Mislim, da je to zelo pomembno pomemben korak, ne samo za varstvo državljanov in pa eh, zaščito svobode, eh, svobodnega gibanja, eh, temveč tudi za nadzor, ki ga izvaja Evropski parlament. Hvala lepa, gospod Kveljo, za opravljeno delo. Imamo samo tehničen popravek v zadnjem trenutku in sicer na strani šest pri amandmaju 5a, eh, eh, kompromisnem 5a, eh, torej če 5a ne bo sprejet, potem amandma 84 ne bo predmet ločenega glasovanja. Upam, da ste vsi razumeli. No, s tem popravkom pa glasujemo. In začeli bomo s prvim kompromisom. Začenjamo z glasovanjem. bom samo počakal nekaj trenutkov, da se vsi pripravite. Konec glasovanja. Dobro, sprejeto. Drugi kompromis. Začenjamo z glasovanjem. Se upravičujem, ampak eh, moj kartonček za glasovanje, zmakati za glasovanje je še na poti. Ja, torej, če glasujete, potem eh, glasujte s tem, da palec obrnete na vzgor, to je ja in na vzdolj je ne. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 44. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3a. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma. Uh, eh, se pravi, če to je zavrnjeno. Kompromis 5. Začenjamo z glasovanjem. Začenjamo z glasovanjem, zdaj se pravi, čujem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5a. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis šest. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejetjo. Kompromis sedem. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 101. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 24. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 103. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 32. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Dobro. S in D imajo enega člana preveč. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11a. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16a. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Ne, se upravičujem. Amandma 115. Začenjamo z glasovanjem. 115. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 14, začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15, začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 169. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja.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 Amandma 174. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 26. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 177. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 178. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17. Začenjamo z glasovanjem. Sprejeto. 186. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 18. Začenjamo z glasovanjem. 18a. No, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 188. Ne se upravičuje govorec 187. Začenjamo z glasovanjem. Prehitro grem. Zavrnjeno. Kompromis 18. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 194. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 19. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20a. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20b. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 22. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 22b. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 221. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 221. Zavrneno. Kompromis 22a. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 23. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 226. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 233. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 24a. Eh, začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 238. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 240. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 25. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amend 2, 2, 4, 7. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 249. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem pa imamo še uvodne izjave. Ena. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Dva. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Tri. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Štiri. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to kompromis 27. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 28. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 28a. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Se upravičujem. S in D še ni glasoval. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 28a. Začenjamo z glasovanjem. Ne, se upravičujemo, o tem smo ravno kar že glasovali. Ja, smo, o tem smo glasovali, sedaj je uh, na vrsti amendma 18. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 29. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 22. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 30. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 32. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. 31. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava F. Amandma 38. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno 40. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sedaj še končno glasovanje poimensko. Začenjamo. Konec glasovanja. sprejeto. 45 za, 8 proti, 3 e, je vzdržani. Čestitke poročevalcu gospodu Kvelju. Kolegice in kolegi, dolgo bomo glasovali. Hvala, da ste tako potrpežljivi. Hey colleagues, if everyone's ready, we'll go straight. Če ste pripravljeni, bomo nadaljevali z naslednjim dolgim glasovanjem. Kolegice in kolegi, poročilo Ferrara. Tišina, prosim. Končni glasovalni seznam ste prejeli. Dobili ste tudi zadnjo konsolidirano različico kompromisnih predlogov sprememb in dokument z alternativnim besedilom v zvezi z kompromisnimi predlogi sprememb 42, 43 in 44. Če kompromisni predlog spremembe 39 ne bo sprejet, preden glasujemo, no, glasujemo o skupnem postopku za mednarodno zaščito v Uniji, poročevalka je Laura Ferrara želite spregovoriti pred glasovanjem? Hvala, gospod predsednik. Ja, želela bi se zahvaliti vsem kolegom za odlično sodelovanje. To delo je bilo res zelo tež, težko. Z njim smo začeli oktobra 2016 in uh, se ukvarjali skoraj leto in pol. Torej. torej leto in pol intenzivnega dela, tako zaradi tehnične narave uredbe, kot zaradi politično občutljive teme. Mislim, da s tem končnim besedilom uh, tlakujemo pot za vnaprej, za evropski azilni sistem, ki bo tako imel na voljo elemente za to, da bo postopek eh, učinkovit, hiter in predvsem pa enak za vse države članice Evropske unije. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci, ki so sodelovali z menoj, eh, pa tudi eh, naše zaposlene. Hvala. Hvala. Kakor sem povedal že prej, ko se zahvaljujem poročevalcem in poročevalcem v senci, to ni samo iz ljudnosti, ampak vem, da ste res trdo delali na tem. Predloga spremembe 188 in 189, ki sta identična. Sto oseminosemdeset in sto devetinosemdeset. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno. 190, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 191 in 192, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 477. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 33. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 480 glasujemo. Kolegice in kolegi, samo da boste vedeli, predsednik je imel prav, sekretarjat se je zmotil, samo da boste vedeli, da imam vse pod nadzorom. Torej, 480, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 485, glasujemo. 485. Sprejeto. Kompromis 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis 2. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis 4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 5, 6, 5, glasujemo. Ne. Ta je brezpredmeten. Dobro. Kompromis 4a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis šest. Na petnajsti strani. Glasujemo. Kompromis šest. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, kompromis sedem. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 10, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 10a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis 13, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 14, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 796, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno 797. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 799. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 798. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno 800, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 801, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 801. 802. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sprejeto. Kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 874. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 875 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 878 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 877 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 8, 7, 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 8, 8, nič. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 8, 8, 1. Glasujemo. Konec glasovanja. glasovanja sprejeto 882. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 9, 2, 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 9, 2, 7. Zdaj sem se malce zmedil, torej 9-2 sedem, konec glasovanja, sprejeto, kompromis 21, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, kompromis 21a, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto kompromis 22, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 22. A, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 26 na 52 strani. Glasujemo. 26. Konec glasovanja. sprejeto, kompromis 27, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 28, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 29, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 30, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1174. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 32. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 33 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 34 glasujemo. celo stran sem izpustil, to ne bi bilo dobro. dobro. Predlog spremembe 1, 2, 4, 7. Glasujemo. 1, 2, 4, 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1, 2, 5, 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 36, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 37, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 38, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 1398. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 39. Glasujemo. Kompromis 39. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 40. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis 41, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 42, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 43, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, kompromis 44, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, zdaj pa kompromis 15 nič 2, glasujemo, glasujemo, 1502 in 1503. Ta dva sta identična. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1504. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 1506 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1, 5, nič 7. Ne, 1, 5, nič 8. Kolegice in kolegi, se opravičujem. 1, 5, nič 7. O tem moramo glasovati. Torej, 1, 5, nič, 7. Konec glasovanja. Sprejeto. 1, 5, nič, 8. Glasujemo. Ne, ta je brezpredmeten. Ena, pet, nič, devet, kdo je za, oziroma glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. 15.10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 46, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 47, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Ena pet sedem sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto ena pet sedem devet. Glasujemo. konec, glas, konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 48, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 1, 5, 8, 4, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. ena, pet, devet, nič, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Ena, pet, devet, dve, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Ena, pet, devet, pet in 1, 5, 9, 6, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave 1, 9, 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 196, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 197, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 199, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 201. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 203. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 204. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 207. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 209. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 215. Glasujemo. konec rysovanja zavrnjeno 2, 1, 6 glasujemo konec glasovanja sprejeto dve, pet, sedem dve, pet, sedem in dve, pet, osem Ne, 2, 5, 7 in 4 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 2, 5, 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 264. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 273. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 284. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 285. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 7. Predlog spremembe 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 296. Glasujemo. Parent glasovanja, zavrnjeno. Zdaj pa 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 301. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 339, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 3, 4, nič. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 3, 4, 4. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. 3, 4, 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 3, 4, 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. se upravičujem za odmor. Zdaj smo pri 4, 2, 3 na strani 115. Če se ne strinjate, povejte, ampak mislim, da smo na predlogu spremembe 4, 2, 3. 4, 2, 3. Ali je ta tudi brezpredmeten? kolegice in kolegi. 4, 2, 3. Glasujte, prosim. Vem, da nimam zelo avtoritativnega glasu, ampak lepo prosim, da mi prisluhnete. Ok, je 43, unless anyone has another. 4, 2, 3, razen če ima kdo kakšno bolj pametno zamisel. Koordinator ELS. Na glasovalnem seznamu sta 422 in 423 identična. In celo 30. Ne, ne, ne. 423 je ločen. Mislim, da je identičen, ampak pečka je... Ah, pečka, ja, super. Torej, to pomeni, da... Okay, the, um, sorry, the EPP, sorry, the EPP deputy. Namestnik koordinatorja iz ELS ima prav. Najlepša hvala. Prosil sem za vaše mnenja. Torej. 4, 2, 6. Vse ostalo je brezpredmetno. 4, 2, 6. Hvala lepa za povratne informacije. 4, 2, 6 torej. O tem bomo glasovali. Samo malo, da preverimo, kje smo. Ja. So we go from 46. No, we go for this one. From 30. 30, 40, 422 and 422. It's better to vote those. Yes, Colleagues, um, can I just make this proposal? Kolegice in kolegi, predlagam naslednje. Lahko gremo kar na konec, ampak predlagam, da glasujemo od 30 naprej, zato da bo zadeva jasna to je moj predlog. Potem bomo prišli do konca. Tako bomo poskrbeli, da ne bo napak. Torej, od 30 naprej bomo glasovali. Because 1595 and 1596 were adopted. Um, and this is why we vote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 30. Glasujemo. 30 in 422, ki sta identična. Vodna izjava 62, predloga spremembe 30 in 422, konec glasovanja. Sprejeto. 4, 2, 6. Glasujemo. 4, 2, 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31. Glasujemo. 427. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa 436. Ne. 442. 442. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4-4-3 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 4-5-4 glasujemo. 4-5-4 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 4-5-4 je bilo to. Sofi, lahko še enkrat o tem glasujemo. Ni bilo jasno, o čem smo glasovali, vsaj meni ne. 4-5-4. 4-5-4 torej. Ta je pomembna. 4-5-4. Glasujemo. 4-5-4. Konec glasovanja. Sprejeto. 4-5-5. Glasujemo. Konec glasovanja. 4-5-5. zavrnjeno. 4, 5, 7, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4, 7, nič. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Zdaj pa končno glasovanje poimensko glasujemo. Has everyone voted the votes? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto, 36 za, 12 proti, 8 vzdržanih. Čestitke. Seveda zdaj pa še glasovanje o sklepu o začetku pogajanj. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 39 za, 9 proti 4 vzdržani. Čestitke gospa Ferrara in seveda čestitke vsem poročevalcem v Senci. That's everyone involved. Thank you very much. Hvala vsem, kolegi. Kolegi, kolegi, nadaljujemo takoj z naslednjim glasovanjem. ETS. Tu je poročevalca gospa Gal. Zanima me, če želi gospa besedo. Hvala, predsedujoči. Naj povem, da je Koreper sprejel stališče parlamenta po zadnjem uh, strokovnem sestanku, tako da lahko sedaj glasujemo. Zelo sem hvaležna za tesno sodelovanje z estonskim predsedstvom, pa tudi bolgarskim predsedstvom. Najprej pa morate vedeti naslednje. To je bil zelo težek dosje, veliko smo dosegli in imamo zelo močen eh, položaj parlamenta, ki se odraža tudi v tem besedilu. Zahvaljujem se gospe Veržija, gospe Gijom, eh, gospodu Depreju, gospe Stevens eh, in drugim. Če tudi so bile razprave včasih žgoče, je vse to prispevalo k solidnemu besedilu, ki ga lahko izvršimo v praksi. Zato sem zelo hvaležna in zahvaljujem se tudi vsem svetovalcem politične eh, skupine, vsem asistentom, ki so namreč opravili odlično delo. Bili so zelo potrpežljivi, pogledali so si vse tehnične vidike in zlasti se zahvaljujem tudi sekretarjatu in zlasti Katrin Huber za to delo. Opravila je namreč odlično delo in res se ji zahvaljujem. Hvala vsem. Hvala lepa, Kinga. Hvala, da si se zahvalila sekretarjatu in pa eh, zaposlenim. To se redko dogaja. Hvala. Bomo kar glasovali. če bo. No, bomo šli kar takoj na glasovanje. Začenjamo z glasovanjem. Želel sem se samo zahvaliti sekretarjatu. Začetek glasovanja. For... Sprejeto 45 eh, za, nobenega vzdržanega, 10 proti. Na to drugo glasovanje. Začenjamo z glasovanjem. konec glasovanja. Se upravičujem, gospa Veržija? Potem, potem. Dobro, hvala. Konec glasovanja. Imamo rezultate tega glasovanja? Kolegi se opravičujem, rezultata nisem videl na svojem ekranu. Rezultat glasovanja je 45 za, 10 proti, nihče ni vzdržan. Ne vem, zakaj se to ni pojavilo na mojem ekranu. No, to je malce čudno. On, on... Menda se je to pojavilo na nekaterih eh, ekranih, ne pa na vseh. Dobro, dobro, v redu. Ne želim povzročati težav. No, eh, glasovanje, rezultat glasovanja je bil eh, objavljen na našem ekranu. 45 za, 10 proti, čestitke gospe Gal, čestitke poročevalcem v senci. Hvala. Gospa Veržija, imate postopkovno vprašanje. Hvala lepa. Tudi sama bi se zahvalila sodelavcem eh, kot Kinga Gal. Ampak eh, naj povem, kako smo eh, delali. Konec decembra smo pod estonskim predsedstvom nehali z razpravami z opračevalci v senci in na to smo tri mesece razpravljali na tehnični ravni. In v tem času uh, smo pripravili kompromis, ki se nanaša na varstvo podatkov. Ta ni zadovoljiv, eh, obžalujem to metodo in če tudi se zahvaljujem eh, delu, ki so ga opravili drugi, ampak v prihodnosti mislim, da se je treba izogniti takšni metodi, ki ni dobra metoda za eh, sprejemanje zakonodaje, zlasti ne besedila, ki je tako pomemben kot ta, kajti to besedilo bo Eh, zahtevalo od vseh državljanov eh, tretjih eh, držav dovoljenje za potovanje, kar je viza pod drugim imenom in želeli bi, da bi poročevalci v senci lahko igrali pomembno politično vlogo, torej obžalujem metodo in upam, da se ne bomo vračali na takšne metode. Ta metoda ni dobra, s takšno metodo sprejemamo pomembna besedila prehitro in lahko bi se vzeli več časa. Okay, um. Gospa Veržja, hvala lepa. To je bilo postopkovno vprašanje, ampak istočasno ste govorili o tem dosjeju s tem, da smo glasovali že pred vašim prispevkom. Ampak mislim, da smo vas vsi slišali. Poročevalec se ne želi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 Okay, colleagues, um, we... Dobro, kolegi, bomo nadaljevali z deseto točko. Gospa Drexler je z nami in se nam bo pridružila, oziroma se nam bo pridružil. To je zadnja točka. Pred kosilom, točka deset. Gospod Drexler prihaja. Kje pa je? Okay, as he comes uh, to the front, this is a presentation by... No. Najprej bomo imeli predstavitev uh, pravne službe. Nekateri med vami ste uh, sledili temu postopku pred sodiščem. Gre uh, za um, sodbo dekapitani proti parlamentu, uh, s katerim s to sodbo uh, sodišče prve stopnje uh, um, preprečujejo dostop uh, do uh, te tabele v štirih uh, stolpcih, ki, je, ki jo uporabljamo pri pogajanjih. Sedaj pa dajem besedo pravni službi, da predstavi to sodbo v bolj podrobno. Gospod Drexler, imate besedo. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa za eh, vaše povabilo in hvala lepa za priložnost, ki, ima, ki jo imamo, da predstavimo to zadevo. Kaj lahko o tem povem? To je prvič, da sodišče prve stopnje obravnava takšno zadevo gre za zadevo v zvezi z zakonodajnim postopkom in bolj podrobno se ta nanaša na vidik trialoga in na ta dokument v štirih stolpcih. Sedmi senat eh, sodišča prve stopne je odločil o tem in eh, ta senat eh, ima pet sodiš, sodi, sodnikov. To je zelo pomemben, pomembna sodba. Nekateri celo menijo, da je to neke vrste mejnik. Posledice bodo zelo daljnosežne in eh, te posledice grejo precej dlje kot samo dostop do uh, teh dokumentov. To se nanaša tudi na pravice državljanov in na zakonodajno delo, ki ga je treba opraviti. Samo nekaj konteksta. Zakaj je šlo? Šlo je za odločitev parlamenta v odgovoru na zahtevo gospoda Dikamitanja, ki je zahteval dostop do dokumentov. Gospod Dikamitani je najprej eh, zahteval celo vrsto različnih eh, dokumentov, osredotočil pa se je zlasti na to tabelo v štirih stolpcih, ki se nanaša na uh, zakonodajne postopke v teku. Ta zahteva je bila na to omejena. Gospod Kapitani se je na to sredotočil samo na postopke v teku in to uh, skladno z petim poglavjem um, pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z postopki na področju uh, uh, svobode, varnosti in pravosodja, zlasti uh, člena 16, torej varstva osebnih podatkov. Parlament eh, je prosilca eh, opozoril na to, da je eh, identificiral sedem takšnih tabel in parlament je gospodu Dikamitanju dal celoten dostop do pet teh tabel, do dveh pa delni dostop. To pomeni, da četrt tega eh, stolpca v teh dveh dokumentih eh, parlament eh, ni gospodu dekapitanju dal na voljo. In to se nanaša na predloge vašega odbora tu. In to se nanaša tudi na uredbo Europol. Argumenti so bili naslednji. Lahko jih povzamemo kot argumente, ki se nanašajo na uh, dve obliki um, zahtev, torej šlo je za specifično zahtevo in uh, tu je uh, bilo zlasti pomembno, kako občutljiv je dokument. Potem pa je šlo še za splošne vidike, ki se nanašajo na uh, sam zakonodajni postopek. Gospod uh, Di Capitani uh, je ugovarjal uh, in to pred sodišče prve stopnje eh, odločitev parlamenta. Eh, svet in komisija sta parlament podprla in konec marca je sodišče prve stopnje odločilo in sicer je sprejelo svojo sodbo. Glede sodbe. Prvič, sodišče prve stopnje citira pravno, sodno prakso in pa glavne sodbe na področju uredbe 1049 skozi 2001. In eh, v tem delu eh, sodišče tudi opisuje sam postopek trialoga. Na to v nadaljevanju imamo druge argumente, obravnava tudi eh, splošno predpostavko nedostopa. Tu so intervenjentke trdile, da mora eh, splošno sodišče eh, upoštevati to načelo nedostopnosti tega dokumenta za tekoče postopke. Tu splošno sodišče ni sprejelo takšnega eh, splošnega načela, takšne splošne predpostavke, kaj ti ta temelji na argumentu, da Eh, ne moremo takšne predpostavke sprejeti eh, v eh, zakonodajnem postopku. To se nanaša na točke 80 do 84 sodbe. Tu se splošno sodišče sklicuje tudi na pravno, na sodno prakso v zadevi Turko in drugih. Na to je sodišče nadaljevalo bolj vsebinsko in obravnavalo je argument eh, tveganja, da bi bil ogrožen zakonodajni postopek eh, in tu eh, sodišče sledi logiki odločitve parlamenta. Prvič, sodišče obravnava del, ki se nanaša na občutljivost eh, področja policijskega sodelovanja. To je bil predmet tega predloga in eh, ta del je zavrnil. Sodišče pravi, da tudi če je zadeva politično in pravno težka in če je v igri občutljivost eh, tega eh, sektorja, to ni dovoljšen razlog za to, da bi to predstavljalo grožno za zakonodajni eh, postopek. To najdemo v točkah 89 do 97. Na to splošno sodišče nadaljuje in obravnava argumente parlamenta in drugih inštitucij, ki se nanašajo na zakonodajni postopek na splošno. in tam je bil prvi argument eh, tveganje javnega pritiska na akterje zakonodajnega postopka in tu eh, splošno sodišče ugotavlja, da in tu citiram. Izraz javnega mnenja je eh, del demokratičnih pravic evropskih državljanov. Konec citata. In pravi, da e, če tudi zunanji pritisk lahko predstavlja razlog za zavrnitev, sodišče kljub temu zahteva in e, to je bilo rečeno že tudi v prejšnji sodni praksi, sodišče zahteva, da je treba ugotoviti realnost takšnega pritiska in to uh, z gotovostjo in eh, da zato potrebujemo tudi eh, utipljive eh, argumente in dokaze. In ker v tem primeru teh ni bilo, je bil ta argument zavrnjen. Na to glede ehm, neformalne oblike tega besedila, neformalne vsebine, gre namreč za četrti stolpec in tudi tu je sodišče to zavrnilo izjeme uredbe 1049 skozi 2001 se nanaša na eh, postopkovne eh, dele, ne upošteva pa eh, nobenih razlik, ki bi bile odvisne od stopnje napredka. In na to argument v zvezi z potencijalno izgubo zaupanja med institucijami, tudi ta argument je sodišče zavrnilo. In tu je uporabilo uh, obveznost lojalnega sodelovanja. Sodišče je ugotovilo, da če bi prišlo do izgube zaupanja med institucijami, potem bi institucije kršile svojo dolžnost lojalnega sodelovanja. Tudi tu je sodišče za takšne primere zahtevalo otipljiva dokazila, ki kažejo na to, da je tveganje izgube zaupanja resnično in dokazljivo. In na to argument eh, časa za razmislek, tudi to je splošno sodišče zavrnilo. Trialogi so namreč zelo pomembna faza zakonodajnega postopka kot takega. In to je zapisano v točki 105. V tem kontekstu bi lahko ugotovili tudi to, da je splošno sodišče poudarilo dejstvo, da ta sodba ne uh, govori o dostopu, neposrednega dostopa do dokumentov iz trialoga, temveč samo eh, dostop do dokumentov, ki so pripravljeni v kontekstu trialoga. Uh, To se tudi ne nanaša na prosto izmenjavo mnen med institucijami, zato ker eh, lahko eh, tisti, ki eh, sodelujejo v trialogih, vedno prispevajo tudi k četrtemu stolcu v pripravljalnih sejah. Na to, glede začasnega, začasne narave zavrnitve, tudi ta argument je zavrnjen kaj ti čas eh, trialoga je lahko zelo dolg. Sodišče celo uporabi izraz eh, nedoločen čas. Za splošno sodišče je bilo pomembno tudi to, da ukrepi, ki v nekaterih odborih parlamenta obstajajo, gre namreč za uh, ukrepe glede poročanja o trialogu. Ti ukrepi naj ne bi bili uh, zadovoljivi in to ne v času, ko trialogi še potekajo. Splošno sodišče ugotovijo, da uh, argumenti parlamenta niso dovolj jasno pokazali, da bi dostop do četrtega eh, stolpca lahko kakorkoli ogrozil eh, in to na specifičen in dejanski način eh, odločanje v tem postopku in zato je sodišče razveljavilo odločitev parlamenta, kar pomeni, da mora parlament formalno sprejeti novo odločitev, s katero daje dostop do tega dokumenta. Praktične posledice sedaj. Za prihodne zahteve eh, za dostop do teh eh, dokumentov v štirih stolpcev v času zakonodajnega postopka bo parlament eh, moral uporabiti to sodbo. To pomeni, da se ne more več eh, sklicevati na uh, splošno predpostavko nedostopanja do dokumentov v času uh, postopka oziroma zakonodajnega postopka, razen če bi prišlo do tveganja, uh, da bi prišlo do ogrozitve zakonodajnega postopka in v tem primeru je treba to dokazati. Na no, to bolj nasplošno v zvezi z delovanjem trialogom. Uh, sodba sprejema dejstvo, da so trialogi del zakonodajnega postopka in prav tako tudi priznava, da so, se trialogi odvijajo za zaprtimi vrati. Ampak za ostalo pa pomeni, da bodo posledice te sodbe za druge vrste uh, dokumentov tudi obstajale, ampak eh, ta hip jih je težko predvideti. In zaključil bi eh, z naslednjimi besedami. To je bil primer pred splošnim sodiščem in teoretično imamo tudi pritožbeni postopek, ampak kot veste, uh, ta pritožbeni postopek mora temeljiti samo na pravnih vidikih in imamo tudi rok za eh, takšen, takšno pritožbo in ta rok je 8. juni 2018. Na kratko, toliko lahko povem o tej zadevi. Sem vam pa na voljo, če imate vprašanja. Morda bo imel kdo vprašanje, imamo samo deset minut. Naslednja etapa je eh, potencijalna pritožba na sodišče Evropske unije. Ampak eh, zanima me, če ima kdo kakšen prispevek, eh, gospod De Jong gospa Intveld, še kdo? Gospod De Jong najprej. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da ta hip uh, imam še vedno pritožbo pred um, varuhom človekovih eh, pravic, uh, ki je v teku uh, na to temo in čakam še odločitev. Ta sodba mi daje upati, da se bomo prisiljeni malce bolj odpreti. Nečesa pa ne razumem vsebinsko in na to imam tudi um, priporočilo v zvezi s postopkom. Ne razumem v zvezi z grožno zakonodajnemu postopku, če obstaja tveganje zunanjega pritiska. Sodišče pravi, da državljani lahko izvajo svoje demokratične pravice in da to pomeni, da, lahko, da morajo eh, imeti možnost slediti zakonodajnemu postopku. V demokraciji je tako, da če lahko eh, sledite postopku odločanja, potem verjetno ni eh, ni nobenih težav s tem, če eh, državljani želijo izraziti svoje mnenje. Ne vem, kako lahko to ogroža zakonodajni postopek. Ne vem, eh, kaj se skriva za tem kriterijem, ki je bil v preteklosti že uporabljen. Ampak dobro bi bilo, če bi to lahko pojasnili. To je povezano tudi z dvema možnjima posledicama. Še vedno sem poročevalec v senci uh, poročila, ki je, oziroma, uh, doseja, ki je zablokiran že zelo dolgo časa pred eh, svetom. Ali bi lahko to sodbo uporabili tudi zato, da bi pospešili te, ta pogajanja, ki se mi zdijo zelo potrebna? In drugič, namesto, da bi se pritožili, no, o tem se morate vi odločiti, ali, ampak ali ne bi bilo dobro, če bi namesto tega prevzeli svojo odgovornost eh, in uh, da bi eh, za primere, ki so očitni, naprimer eh, pogajanja o eh, registru preglednosti, vem, da si nekateri že prizadevajo za to, naprimer zeleni, da bi bil ta registr objavljen. Morda lahko proaktivno že objavimo nekatere dokumente, ki bi bili zelo koristni za potek demokratičnega procesa. Hvala, gospod Dejong dostop eh, do dokumentov je verjetno naj, eh, tisti dosek, ki je najdlje že blokiran pred svetom. Poročevalec prihodne leto sploh ne bo več poročevalec. No, ne bomo šli v podrobnosti verjetno moje poročilo o um, modrem, modri kartici bo tudi doživel tako usodo. Sofi, ja, strinjam se z gospodom De Jongom, mislim, da parlament uh, se ne sme pritožiti, to bi bila sramota, treba je, da to sprejmemo z odprtimi rokami. Glede zunanjega pritiska, mislim, da je obratno. Samo v primeru, da uh, delujemo eh, tajno, smo lahko žrtve zunanjih pritiskov. Če pa je vse odprto, pa ne. In mislim, da v takšnem kontekstu eh, nepreglednosti eh, imamo veliko več pritiskov, ki se izvajajo. To je prvič. Drugič, če bi objava dokumentov eh, dejansko ogrožala zakonodajni postopek, potem bi to pomenilo, da bi um, bil eh, vedno eh, zakonodajni postopek ogrožen, kajti vedno nekdo eh, objavlja te dokumente. V celi moji karieri samo do enega dokumenta nisem mogla priti. Vse ostalo pa je na voljo in to nikoli ni ogrožalo zakonodajnega postopka. To je popolnoma trapast argument. Na to. Kako nadaljujemo? Ja, eh, mislim, da si moramo prizadevati za proaktivne eh, objave in mislim, da ti dokumenti v štirih stopcih niso tako eh, razburljivi, da se bodo ljudje sedaj vrgli na našo spletno stran, da bodo do njih prišli. veliko drugih dokumentov je, ki so prav tako zanimivi za različne deležnike. Dobro bi bilo, če bi uh, oživili uh, uredbo o dostopu do dokumentov, pa tudi um, bolje bi lahko uporabili letno poročilo o uh, uh, preglednosti. Naš parlament vse čas govori o tem, kako. Uh, moramo biti pregledni in tako dalje. E, Evropska unija se spreminja, parlament se spreminja, ljudje so veliko bolj vključeni v politični e, proces in to je priložnost, da leto pred volitvami e, pokažemo, da smo resni glede preglednosti in tudi, da smo pripravljeni na to, da lastno vedenje in navade spremenimo. Hvala lepa, Birgit. I think Mislim, da če si pogledamo eh, praktičen vidik eh, in če si pogledamo politično okolje, v katerem se nahajamo, ne bo tako lahko reči, da je ta sodba odlična oziroma da je katastrofalna. Ne živimo namreč v vakumu, živimo v političnem okolju in zato se moramo spomniti na to, da imamo parlamentarno demokracijo čeprav ne podcenjujem vrednosti preglednosti, se vseeno sprašujem, kje se ta začenja in kje se končuje. Ali bomo imeli takšno preglednost, da bomo pregledni tudi v eh, nasejah skupine in nacionalnih delegacij. Verjetno bi bilo vseeno dobro, če bi lahko imeli najprej lasno stališče, preden ga izmenjamo z drugimi moramo biti predvidni. Na to, ko pravimo, da je to korisno za državljane, ki sledijo zakonodajnemu postopku, ali res mislimo, da je to korisno za državljane, ali bodo res državljani sledili eh, tem eh, besedilom in razumeli vse spremembe. Tisti, ki jih to zanima, so deležniki. In ne pozabimo, da je izmenjava z deležniki nekaj, kar se začenja še preden eh, komisija predlaga svoj predlog veliko akterjev eh, želijo posegati in vplivati že na eh, postopek priprave osnutka takšnega eh, predloga. In enako velja tudi za parlament, tudi na nas se izvajajo pritiski. Ampak tu ne gre za normalne državljane, gre za deležnike, za lobiste. teh pritiskov ne bomo doživeli strani državljanov, temveč bodo to eh, deležniki in eh, ti se bodo pojavili eh, v vsaki fazi, tudi potem, ko bo odločitev sprejeta. Normalni državljani se nečesa zavedajo, vejo, da je nekaj v teku, ampak še vedno izhajajo predpostavke, da smo bili izvoljeni za to, da opravimo svoje delo. In tu so interesi zelo uh, Eh, različni. V nekaterih primerjih imamo eh, praktično mm, nobenega interesa, v drugih primerjih imamo ogromen interes eh, lobistov, naprimer ne samo pri TTIP-u, temveč, TTIP-u, temveč tudi pri naprimer, uredbi o varstvu osebnih podatkov in tako dalje. Ne smemo pozabiti tudi eh, tega, da živimo v obdobju lažnih eh, novic. Celotno delo tega parlamenta in tudi drugih parlamentov se bo eh, spremenilo. Imamo namreč zelo veliko lažnih novic, to ni nič novega. Te so vedno obstajale, ampak z digitalnimi mediji se veliko hitro, hitreje širijo. In za Nemčijo velja, da Eh, je z eh, GDPR-jem povezano toliko laži in toliko laži je povezano s tem, eh, kako bo to vplivalo na državljane in tako dalje. In sama sploh ne vem, kako se lahko borim proti vsem tem lažnim novicam. Preglednost je dobra, ampak moramo si vzeti nekaj časa, da ugotovimo, koga zanimajo te informacije, kako se lahko s tem Eh, spopademo, v kolikšni meri je to korisno, v kolikšni meri je to lahko predmet zlorabe in kaj to pomeni za naše delo tu v tem parlamentu in eh, tudi v svetu. In iz tega vidika je ta sodba lahko dobra ali pa katastrofalna, najti moramo, najti moramo pravilni način, kako se tega lotiti. Hvala, ja vidim, da ljudje odhajajo dobro bi bilo, če bi imeli neko stališče v zvezi s tem, preden odgovorite. Ne glede na to, kar je povedala Birgit eh, in njen argument razumem, naša naš eh, eh, situacija bo takšna in govorim o tako odboru Libe kot o parlamentu. Ne moremo. Uh, se pritožiti na to eh, sodbo, kajti prizadevamo si za večjo preglednost in zato se ne moremo znajti v položaju, ko bi temu ugovarjali. Predlagali bi, da se ne pritožimo na to sodbo, to je osnova. Lahko eh, s koordinatorji tudi razpravljamo bolj eh, podrobno o tem, kako se tega lotiti tudi na osnovi sedanje razprave, ampak to mislim, da mora biti osnova, da se ne pritožimo na to sodbo. To sem želel omeniti. In upam, da se glede tega lahko strinjamo. In dobro bi bilo, če bi eh, koordinatorji o tem eh, bolj natančno razpravljali. Tudi o drugih priporočilih, ki jih lahko podamo. Dobro, se strinjate? Imamo zelo malo časa, ali želite še odgovoriti zelo na hitro na to, kar sta povedala gospod De Jong, gospa Intveld. Hvala, predsedujoči, bom zelo kratek. Vrnil bi se na to, kar ste pravkar povedali. Včeraj sem eh, eh, na odboru Juri prav tako eh, predstavil to zadevo in nekateri poslanci so povedali, da je ta odločitev zelo politična, ali se pritožimo ali ne. Ne gre samo za pravno vprašanje, temveč tudi za politično. Vprašanje zunanjega pritiska, tu je sodba jasna. Pravi namreč, da ne moremo v tem primeru eh, ugotoviti, da smo priča zunanjemu pritisku. Ampak takšna možnost obstaja in ta obstaja v uredbi 1049. Gre namreč za eh, pritisk, ki lahko grozi normalno eh, sprejemanje odločitev na področju zakonodaje. Teoretično torej ta argument lahko uporabimo. Če bi me sedaj vprašali, kako bi ta argument izgledal, ne vem. To bi morali obravnavati posamično. Ampak eh, takole na pamet eh, ne morem povedati, za kakšen argument bi šlo. Morali bi se pač znajti v takšni situaciji. Zato bi bil, bil potreben daljši razmislek. Glede preostalega pa mislim, da nimamo veliko za dodati, ampak eh, sem pa vam na voljo. Dobro, ni bilo vprašanj, eh, naši eh, zelo izkušeni poslanci so podali svoje izjave. To bom dal na dnevni red eh, koordinatorjev. Zanimivo je, kako odbor Juri eh, o tem razmišlja, ampak dobro bi bilo, če bi imeli eh, to odločitev, zato da bo jasno, kakšno je naše ostališče glede preglednosti. Z vidika Libe mislim, da moramo biti zelo občutljivi na vprašanje preglednosti in moramo tudi dati vtis, da uh, se ne bojimo takšne preglednosti. To se mi zdi, da mora biti naš signal. Ne, vem, vem, vem. Ampak v tem primeru, Birgit, jemljem na znanje, to ni črno-belo, za karkoli drugega bi potrebovali širšo razpravo. In tudi povezati se moramo z odborom Juri. Zanimivo se mi zdi tudi to, da tudi oni niso prišli do jasnega zaključka. Ampak um, pri tem igramo zelo pomembno vsebinsko vlogo, bolj vsebinsko kot postopkovno in tega se moramo zavedati. Juri se bo bolj osredotočil na postopkovni vidik. Bodimo si na jasnem glede naše odgovornosti, eh, sledimo eh, temu dosjeju, z vami bomo tudi v stiku in na odboru Juri bom sporočil to, kar sem pravkar povedal. Hvala lepa, kolegi.